Hello everyone, if you can take your seats, we can... Sedite, prosim, začeli bomo. Če se vsi strinjate z dnevnim redom, bomo dnevni red sprejeli. Današnja seja se prenaša po spletu, kot običajno. Tolmačenje je na voljo v 22 jezikih. V svojih dosejih imate sklepe, koordinatorjev z dne 25. septembra. Pa še nekaj besed o izidu glasovanj o predlogih sprememb za proračun. 3. septembra smo v odboru ITRE glasovali o teh spremembah proračuna. Pozvali smo k temu, da bi močno ukrepili proračunske vrstice, ki so v pristojnosti odbora ITRE. Odbor za proračun pa je 1. oktobra glasoval o vseh predlogih sprememb in rezultat za ITRE je zadovoljujoč, kaj ti. Sprejeta so bila povišanja za vesolja, agencije, za katere je odgovoren ITRE in tudi za MSP raziskave ter informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Če bo enako sprejeto tudi na plenarnem zasedanju naslednji teden, potem bo ta odličen, svežen del pogojevskega stališča parlamenta v prihodnih uh, pogajanjih oziroma spravnem postopku. Hvala vsem poslancem za delo in upam, da bodo države članice uvidele, da moramo biti ambiciozni na področju raziskav in inovacij v letu 2020. Pa še nekaj v skladu z 241. členom poslovnika so. pravniki, lingvisti parlamenta pripravili osnutek popravka za uredbo o evropskih poslovnih statističnih podatkih. To so posredovali odboru ITRE, zato ker smo mi pristojni odbor. Sekretarjat je besedilo razdelil v vseh jezikih 11. oktober 2019. Zakaj smo uvedli ta popravek? Zato, ker ni bilo pravno lingvističnega preverjanja pred preden je parlament besedilo sprejel ob koncu prejšnjega zakonodajnega obdobja. Postopek za sprejetje tega korigenduma je naslednji. Če ne bo ugovoru iz odbora po tem sporočilu, potem se bo popravek predložil plenarnemu zasedanju. To bo sporočeno tudi plenarnemu zasedanju 21. oktobra in popravek bo sprejet, razen če ugovarja politična skupina ali vsaj 38 poslancev. Zdaj pa zapisnik 25. in 26. septembra ugovarjate lahko do konca te seje. Zdaj pa lepo pozdravljam gospoda Klausa Dieterja Boršerta, on je namestnik generalnega direktorja pri GDNR pri Evropski komisiji imeli bomo prvo izmenjavo mnen s komisijo v zvezi z pripravo delegiranega akta za seznam Unije s projekti skupnega interesa ali PCI. Projektni, projekti skupnega interesa so ključni projekti na področju čezmejne infrastrukture, ki povezujejo energetske sisteme držav EU. Namenjeni so temu, da bi Evropska unija dosegla svoje cilje na področju energetske politike in podnebja s pomočjo izvajanja strateških prednostnih nalog, koridorjev in področji na področju energetske infrastrukture. V skladu z uredbo o smernicah za vse evropsko energetsko infrastrukturo komisija vsake dve leti pripravi nov seznam teh um, projektov skupnega interesa in to se spreme z delegiranim aktom. Zadnji seznam je komisija objavila novembra 2017. Zdaj pa smo komisijo povabili sem, da nam predstavi stanje na področju prihajajočega delegiranega akta v zvezi z četrtim seznamom projektov skupnega interesa. Kar zadeva postopek, opozarjam vas, da komisija sprejme delegirani akt, to potem pregledata parlament in svet. Parlament ima na to dva meseca časa, da nasprotuje seznamu, ima pa tudi možnost, da prosi za podaljšanje dveh mesecev, če je ta čas potreben. Delegirani akt začne veljati potem, ko se zaključi obdobje pregleda. naš odbor se zelo zanima za to temo, gospod Borčard. Hvala, da ste nam že včeraj poslali seznam. Hvala tudi seveda generalnemu direktorju. Zelo bo zanimivo prisluhniti tehničnemu uvodu in morda tudi lahko poveste več o tem, kakšna bo časovnica po sprejetju tega seznama. Beseda je vaša. Thank you very much, uh, če... Hvala, gospod predsednica. Lepo pozdravljeni vsi. Hvala, da ste me povabili v svojo sredo. Izmeli bomo izmenjavo mnen o četrtem seznamu projektov skupnega interesa. Kakor smo pravkar slišali, včeraj Zvečer smo Evropskemu parlamentu posredovali dokumente. Sveda ne gre za to, da bi zdaj poglobljeno o tem razpravljali, ampak mislim, da bomo imeli še kakšno možnost razpravljati o podrobnostih. V uvodni izjavi sem vam želel povedati, kako pomemben je ta seznam in kakšni so rezultati procesa priprave tega četrtega seznama. Želim pa tudi, da bi imeli dovolj časa za pravo izmenjavo mnen, kajti mislim, da je to tisto, kar vas najbolj zanima, da bi dobili odgovore na vaše vprašanja. Prav, začeli bomo z prosojnicami. Ta seznam projektov je zelo pomemben za energetski sistem, To se navezuje z, na našo infrastrukturo, kajti infrastruktura je v bistvu hrbtenica našega energetskega sistema. Energetska omrežja pa so v bistvu energetske politike. To je eno območje razprave. Vse pa se spremenja, s tem, ko se spremenja tudi politična razprava. Ampak pri tem želim nekaj izpostaviti. Namreč infrastruktura je zelo pomembna, je hrtenica, kako sem povedal, ampak služiti mora trem splošnim ciljem naše energetske politike. Gre za trajnost, seveda. Infrastruktura mora služiti tudi temu, da bomo povečali delež obnovljivih virov energije, hkrati pa mora skrbeti tudi za varno skrbo z energijo. Za vse države članice Evropske unije moramo imeti na voljo ustrezno infrastrukturo, zato da bodo lahko izkoristile možnosti za to, da uvozijo energijo, ki jo potrebujejo za ogrevanje, električno energijo ter varno skrbo z energijo tretja točka je konkurenčnost, sam pa bi dodal še stroškovno dostopnost. Lahko si zamišljamo popolno energetsko omrežje, ki pa bi bilo zelo drago. Nekdo mora za to plačati, vsi vemo, kdo za to plačuje, to so potrošniki, uporabniki omrežja. Poskrbeti moramo, da pri razvoju infrastrukture vedno upoštevamo najbolj stroškovno učinkovito možnost. Zakaj je toliko zanimanja, da bi se projekti uvrstili na ta seznam projektov skupnega interesa? Razlogov je več. Prvič, uredba TEN-E predvideva, da projekti na tem seznamu dovoljenja dobijo prej, po pospešenem postopku. In vsa dovoljenja se urejajo tudi na enem samem mestu. Dovoljenja pa morajo biti rešena v roku treh let in pol. Drugič, projekti PCI spadajo v poseben regulativni okvir, ki spodbuja izvajanje. Naprimer, Predpogoj je tudi, da se morajo države gostiteljice, vsaj dve državi, dogovoriti o tem, da bo tak projekt potekal. To pomeni, da se takoj odpravijo morebitne politične ovire za izvedbo projekta. To je torej že rešeno v začetku procesa PCI samega. In pri razvoju pa je seveda najbolj pomembna tudi finančna pomoč Evropske unije. Zagotovljena je neposredna povezava med PCI in instrumentom za povezovanje Evrope. Projekt je za financiranje v okviru instrumenta za povezovanje Evrope sprejet le, če je na seznamu PCI. Naj vam ponazorim, kaj smo storili v zadnjih nekaj letih v okviru uredbe instrumenta za povezovanje Evrope, smo izvedli 67 ukrepov na področju elektrike, 65 ukrepov imamo na področju plina, znesek je 1,5 milijarde evrov, 4 ukrepe imamo na področju pametnih omrežij, 134,5 milijonov in še infrastruktura na področju CO2 9,7 milijona evrov. To je predhodna ocena. Kakor veste, imamo še eno leto časa. Drugo leto bo zadnje leto CEF1 ali instrumenta za povezovanje Evrope 1, potem pa bomo imeli nov večletni finančni okvir. Zdaj pa še povzetek procesa, kako se izbirajo projekti. Zelo pomembno je videti, da gre za očitno namenski pristop od spodaj na vzgor. Regionalne skupine določajo projekte, zbirajo podatke, preverjajo merila, pripravljajo tudi osnutek metodologije, seveda v skladu z uredbo TNE. In kaj pravi uredba TNE o merilih za izbiro projektov? Gre za integracijo trga, za krepitev konkurenčnosti, za varno oskrbo in trajnost. To so merila, ki se upoštevajo pri oceni na platformi za sodelovanje, kot jo imenujemo. Regionalne skupine potem pripravijo osnutek seznama na osnovi številnih in poglobljenih razprav, potem pa se to preda organu za odločanje. V regionalnih skupinah poteka tudi prva razprava o tako imenovanih kritičnih projektih. Lahko si predstavljate, da je pri pripravi seznama vedno vključenega veliko zdravega razuma, ampak vedno se pojavljajo tudi recimo barviti projekti. Ti projekti se spodbujajo ne zaradi razlogov, navedenih v uredbi TNE, ampak iz drugih razlogov in to so kritični projekti, o katerih moramo govoriti. Regionalna skupina se potem odloči, kaj bo predloženo organu za odločanje. Organ za odločanje je v bistvu skupina generalnih direktorjev iz ministrstev v državah članicah. Pri tem postopku je zahtevno naslednje. Ta regionalna skupina odločitve sprejema s soglasjem. To moramo res imeti v mislih, kajti nekateri projekti so jasno politično obarvani. Zaenkrat se to še ni zgodilo, vendar v teoriji bi se lahko zgodilo, da bi, naprimer, politično sporen projekt vodil do blokade celotnega procesa. Potem bi se pojavile težave, lahko jih sicer rešimo, ampak mislim, da moramo preučiti, ali ne bi bilo bolje tudi na tej ravni sprejeti boljši postopek. Pred dvima tednoma smo imeli sestanek tega odbora in dobili smo soglasje za izvedbo vseh projektov. Tako da je to bolj teoretična razprava. Ne bom govoril o tem grafu, to je namenjeno bolj tistim, ki se res želijo spustiti v podrobnosti, ampak povedati vam želim, da proces poteka tako od platforme za sodelovanje do regionalne skupine, vse do organa za odločanje, je postopek odločanja pregleden. Veliko je srečanj z različnimi deležniki, srečanja potekajo tudi preko spleta, veliko je posvetovanj in od zadnje razprave o tretjem seznamu smo videli, da tudi evropski poslanci intenzivno sodelujejo v teh razpravah. In to seveda toplo pozdravljamo zdaj pa nekaj najbolj izrazitih primerov tega četrtega seznama. Na tem grafu lahko vidite razliko med tretjim in četrtim seznamom. Kaj lahko omenim? Gre za 13 odstotno zmanjšanje števila projektov iz 173 na 151. Zakaj? Prvič, smo zdaj kot komisija ustrajali pri tem, da projekte, pri katerih v zadnjih dveh ali štirih letih ni bilo napredka ali pa je bilo napredka le malo, odstranimo seznama, kajti to jasno kaže, da pri razvoju projekta prihaja do težav. Če projekt izbrišemo seznama, to ne pomeni, da se ne more vrniti enkrat kasneje, ko pač dozori. Ampak ne moremo si privoščiti, da bi projekti ostali na seznamu, s tem bi mi umetno napihovali obseg seznama, vedoč, da se v naslednjih dveh letih ne bo spremenilo nič. Če si pogledamo, kako se to zmanjšanje odraža pri različnih infrastrukturnih projektih, lahko vidite, da je prišlo do manjšega zmanjšanja pri električnih projektih. Pri plinskih projektih je prišlo do znižanja kar 40 odstotkov, pri pametnih omrežjih je prišlo za precej visoko povišanje za 50 odstotkov, ampak eh, osnova je tukaj nažalost zelo majhna če greš iz 2 na 4, to ne pomeni veliko. In tudi, kar zadeva omrežje CO2, smo poskrbeli za 25 odstotno povišanje. Naslednja prosojnica. Tukaj lahko vidite odnos hmm, ali razmerje med plinom, elektriko ter pametnimi omrežji. In že od samega začetka trdimo enako, ko smo branili plinske projekte. Namreč, plinski projekti so zreli, vsaj v splošnem. Zato bo teh projektov na začetku več, proti koncu pa jih bodo prehiteli projekti na področju elektrike. In to se zdaj tudi dogaja. Na tretjem seznamu je razmerje 2 proti 1, na četrtem seznamu pa 3 proti 1. In povem vam lahko, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti. To je vse, kar sem vam želel povedati na začetku in mislim, da bi morali zdaj čas izkoristiti za izmenjavo mnen in veselim se že vaših vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod Borčart. Najprej bomo prisluhnili koordinatorjem, potem pa tudi vsem ostalim, ki želijo zastaviti vprašanje. Sekretarjat si beleži vaša imena. Gospa Karvajo je prva. Um, hvala, hvala. Predsednica, hvala za predstavitev. Hvala, da ste nam posredovali ta dokument. Ne vem, ali je na voljo tudi v tiskani obliki, zato ker na ekranih ne vidim dobro številk. To so na vse zadnje pomembne številke. Prvi komentar zadeva vlogo Evropskega parlamenta. Vloga Evropskega parlamenta v tem postopku je nažalost nekoliko manjša, vseeno pa bi nam bilo všeč, če bi lahko bili bolj vključeni in če bi bili bolje obveščeni o tem procesu. In še druga točka, kar zadeva distribucijo projektov. Na prejšnji prosojnici je zapisano, da je projektov na področju pametnih omrežij petdeset odstotkov več in tudi kar zadeva projekte COdva, so številke petindvajset odstotkov več. Jaz sem profesorica in takoj vidim, da so to zavajajoče številke, kaj ti bolj pomembna je naslednja prosojnica, ko vidimo, da je projektov na področju pametnih omrežij in CO2 še vedno malo v absolutnih številkah. Največ je projektov na področju elektrike in plina sprememba, ki ste jo uvedli, ni dovolj. Kaj ti, če nekaj spremenimo iz nič do ena, je v odstotkih to ogromno, sprememba v absolutnih številkah pa ne. Zato mislim, da moramo poskrbeti za defosilizacijo družbe. Zanima me, kako boste v prihodnosti zastavili načrtovanje seznama projektov, zato da bi poskrbeli, da bomo res služili družbi, da bomo poskrbeli za zeleno energijo in podnebno neutralnost. Zanima me tudi, kako vidite vlogo parlamenta v prihodnosti in um, čeprav ne gre za močno formalno vlogo, bi lahko imeli bolj okrepljeni dialog, kajti ti projekti so zelo pomembni. In parlament je zelo ambiciozen na področju energije in podnebnih sprememb. Hvala. Gospod Gonzales Casales je naslednji, izvolite. Senor direktor generala. Gospod namestnik generalnega direktorja. Prebral bom pismo, ki ga je naša skupina dobila 3. februarja strani eh, komisarja Arjasa Kanjeteja. Tam pravi, da bi mm, parlament rad v skladu z med institucionalnimi eh, sporazumi bolj povezal s komisijo, eh, predvsem kar gre za, ko gre za pripravo projektov skupnega interesa. Mm, treba je poskrbeti za odpravo zaostankov v številnih regijah, In v tem kontekstu bi uh, rad olajšal tudi boljše sodelovanje odbora ITRE na ključnih regionalnih sestankih. To pravi komisar, predvsem, ko gre za um, eh, ministerska srečanja na visoki ravni. Spoštovanjem Miguelarja skanjete, konec uh, citata. Komisar se je zavezal k temu, ampak zdaj, ko gledamo uh, postopek pri tem četrtem seznamu, vidimo, da te zaveze niso bile izpolnjene. Na enak način je bilo premalo transparentnosti, premalo sodelovanja in povezovanja s parlamentom. No, pa pogledajmo še ta četrti seznam. Na prejšnjem seznamu je bilo veliko projektov povezanih s fosilnimi eh, gorivi, eh, s tem bi lahko zaustavili dekarbonizacijo. Eh, energijskega sistema. Zdaj je res, da se je zmanjšalo število projektov povezanih s fosilnimi gorivi, eh, zmanjšalo se je oziroma spremenilo se je povprečje, ampak ali nam lahko razložite, eh, kakšno je razmerje med električnimi projekti in projekti za plin? Pa še zadnje vprašanje. Vi ste navedli kot pozitiven primer, primer v Biskajskem zalivu, ki povezuje Španijo in Francijo. Podvojili naj bi proizvodno energije do leta 2025, ampak kako pa želite doseči 10 odstotno povečanje do leta 2020 in 15 odstotno povečanje do leta 2022? To me zanima, ker se mi to ne zdi izvedljivo. Hvala. Sem. Hvala, gospod Petersen je naslednji. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev. Sveda. Dokumente smo dobili šele sinoči, zato je težko vse preučiti, ampak eh, prav gotovo bomo za vas imeli bolj specifične komentarje kasneje. Na začetku ste predstavili vse evropske energetske projekte in dejali ste, da je to v bistvu naše energetske politike. To je res, to drži. Moje vprašanje za vas pa je, kakšen je proces glede revizije teh meril? Kaj ti v okviru uredbe CEF ali instrumenta za povezovanje Evrope smo se dogovorili o tem? če bomo spremenili smernice, bomo imeli drugačno razmerje med fosilnimi viri in obnovljivimi viri. Jaz mislim, da bi spremenjene smernice pomenile tudi drugačno razmerje in mislim, da to potrebujemo. Moje vprašanje za vas je torej, kako bi potekal ta proces in kako bi to vplivalo na potencijalni seznam, o katerem govorimo danes. Revizija smernic, mislim, da moramo pri tem ustrajati drugič. Vsi čakamo na komisijo in tistih prvih sto dni, kadarkoli bo pač začel teči ta rok. Vsi želimo videti, kaj bo naredila von der Leyenova na področju podnebja in energije. Moje vprašanje je naslednje. Ali je komisija izvedla presoje učinka na okolje pri teh projektih? Gre za portfelj ogromnih projektov, zanima me, ali so ti projekti potem v skladu z našimi ambicijami na področju podnebja. Kako bomo poskrbeli, da bo do tega prišlo in da bodo zadeve zastavljene tako, kot je treba. Kaj ti? Če bo velik del portfelja potrjen in bo veliko projektov na ravni plina in nafte, Se bojim, da bodo čez nekaj let ti projekti kontraproduktivni našim ciljem na področju podnebja. Hvala, gospod Blos, zeleni, izvolite. Hvala, predsednica in hvala, gospod Borhart. Zadnja prosojnica, še enkrat lepo prosim. Mednarodna agencija za energijo je leta 2018 dejala, da ni možnosti za to, da bi zgradili karkoli, kar izpušča CO2. Zdaj pa se mi zdi, da nameravate zgraditi veliko takšnih zadev, še posebej govorim o 12 plinskih projektih. Zanima me, kako boste to upravičili in v predstavitvi ste povedali, da je plinskih projektov že manj. Govorite o fosilnih gorivih in o razmerju 3 proti 1, ampak če vas pravilno razumem, bo šlo 1,5 milijarde v plin in 1,5 milijarde v elektriko. Torej, razmerje je bolj ena proti ena kot tri proti ena. Zato mislim, da je prosojnica nekoliko zavajajoča. In uredba TNE, tam je zapisano, da mora večina denarja iti v projekte skupnega interesa na področju elektrike. Kako je to torej v skladu z uredbo? Moj kolega je to že vprašal, namreč govorili ste o štirih merilih, trajnost je eno od meril, ampak ni popolnoma jasno, kaj to pomeni v celotnem procesu. In pri reviziji uredbe TNE me zanima, kakšne načrte imate. Ali bodo pripravljeno do naslednjega političnega cikla pri projektih PCI? Bomo imeli kakšno oceno trajnosti ali oceno učinka na podnebje, kaj pa uhajanje oglika, naprimer, ali boste to vključili v svojo oceno učinka na podnebje. Zanima me, kako je ta seznam PCI v skladu z našimi ambicijami na področju preprečevanja podnebnih sprememb znanost govori, da bi morali do leta 2030 vsaj za 65 odstotkov zmanjšati emisije CO2. Upam, da bo komisija pripravila načrte za vsaj 55 odstotkov. Kar zadeva specifične projekte, pa vidimo, da govorite o tem, da so nekateri projekti bolj barviti. Projekt na Hrvaškem, na Krku je problematičen, tam ni bilo dovolj posvetovanja z deležniki, kolikor slišimo. Moje vprašanje je, ali bomo z novo uredbo poskrbeli, da takšni projekti na koncu ne bodo na seznamu PCI. Hvala. Nisem začela štoparice za to, da imate dovolj časa za vaše vprašanja. Gospod Borkija. Hrca. Najlepša hvala. Dobrodošli, profesor. Imam vprašanje. In sicer v zvezi z Ciprom. Omenili ste povezavo infrastrukturne mreže v južni koridor. kako bi lahko Cipr zagotovil diversifikacijo v srednjeročnem in dolgoročnem pogledu in ali lahko predstavite tudi finančno oceno tega projekta? Proračun eh, iz programa Povežimo Evropo naj bi bil za to namenjen, ampak ali bo ta proračun zadostoval? Najlepša hvala. Hvala, gospod Borkja. Bili ste zelo kratki in jedrnati. Gospod Krasno Debski, izvolite. Hvala lepa. Hvala, profesor, za vašo predstavitev in hvala, da ste nas upozorili na to, čemu so ti projekti namenjeni. Namen je zagotoviti varno oskrbo z energijo. Mislim, da je prav, da upoštevamo, da v ITRE obravnavamo industrijske vprašanja in vprašanja industrijske politike. Vsi pa se zavedamo, da je gradnja infrastrukture nekaj, kar traja dlje časa. V zadnjem mandatu smo se ukvarjali z eh, plinom, varno skrbo s plinom in tako naprej. Kolegice in kolega opozarjam, da plin in elektrika nista medsebojno izključujoča vira energije. V številnih državah termoelektrarne nadomeščajo z plin, plinsko infrastrukturo. Cilje na področju podnebja je mogoče doseči tudi po tej poti. Moje vprašanje je, ali bomo videli, da se ti projekti, o katerih se dogovorimo, potem tudi izvedejo, glede na to, da imamo nove ambicije zdaj. Pravkar smo sprejeli nek svežen ukrepov, zdaj pa že ciljamo na nova obzorja govorite o varnosti in varni skrbi za energijo in morda bi naš cilj lahko bil ogrožen. Torej, moje vprašanje je v zvezi z izvajanjem že sprejetih odločitev v prejšnjem mandatu parlamenta. Hvala. Najlepša hvala. Ja, da zaguje, gospa Ernst. Najlepša hvala. Povsem odkrito moram povedati, da ni prav lepo, da smo dobili tak dolg seznam včeraj zvečer. Danes bomo o tem govorili in potem eh, mogoče to celo podprli. Eh, zdi se mi, da je to nekoliko čudno. In uh, tudi neprimerno, kaj ti gre za res zelo, za zelo pomemben seznam. In ključnega pomena je vprašanje, ali ta seznam ustreza eh, potrebam glede podnebnih sprememb. Ne vem, po katerih kriterijih eh, je bil sestavljen eh, ta program in tudi ne vem, katere kriterije natančno ste uporabili. In zdi se mi, da je to seznam iz prejšnjega stoletja. Mislim, da bi morali sedaj vzpodbujati povsem drugačne projekte. Ja, seveda potrebujemo povezave umestne povezave, vendar pa smo proti množičnemu spodbujanju plina. Eh, kaj pa nastaja, recimo, eh, plinovodi? 25 nevladnih organizacij se je obrnilo na Evropsko investicijsko banko, nasprostujejo temu projektu. Veliko je nasprotovanja. In uh, zaradi tega, eh, tega projekta zagotovo ne moremo, teh projektov zagotovo ne moremo podpreti. 1,6 milijard evrov smo namenili za uh, plinovode in nekoliko se je sedaj uh, ta znesek znižal, ampak uh, vseeno nadaljujemo v podobni smeri. To se mi zdi zares uh, čudno. Uh, potrebujemo vlaganje obnovljive vere energije. Čudno je, eh, kaj se pravzaprav tukaj gremo. Eh, vlaganja v vsa mogoče področja, samo ne tja, kamor je zares potrebno. Torej, tega nikakor ne moremo podpreti in zares se mi zdi tudi povsem neprimerno, da eh, ste na ta način obravnavali parlament. Najlepša hvala. Sedaj bom pa morala omejiti čas za govor. Torej prosim, da se omejite na eno minuto, gospod Berensen. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi Evropski komisiji za to predstavitev. Naša infrastruktura prihodnosti eh, mora zagotoviti varno oskrbo z energijo, hkrati pa moramo poskrbeti tudi eh, za razvoj ambicioznih projektov potrebujemo ustrezno omrežje, le na ta način uh, bomo lahko izpolnili tudi naše cilje. Na nizozemskem v različnih provincah eh, se pojavljajo težave z maksimalno kapaciteto uh, in to so težave, ki se bodo pojavile tudi v drugih državah. Torej, ali lahko eh, komisija, eh, prosim, še enkrat prouči predvsem čezmejne projekte, kajti v nasprotnem primeru nikoli ne bomo dosegli ciljev na področju energetskega prehoda. Najlepša hvala. Eh. Gospod Gajer. Hvala lepa. Pridružujem se kritikam, kar zadeva eh, sam postopek. Zelo težko si ustvariti neko sliko v tako kratkem času, glede na to, da smo eh, seznam dobili zelo pozno. Vsi pričakujemo seveda razogličenje oskrbe z energijo in zato me zanima, kako uh, boste zagotovili, da boste s temi projekti prispevali k zmanjšanju izpustov oglika? Iz delovnega dokumenta izhaja, da naj bi. Uh, te eh, povezave uporabljali tudi za vodik in za druge pline. To je zgolj poziv, ni pa to tudi obveza oziroma zaveza. ali uh, je res, eh, da so vsi plinovodi trenutno namenjeni plinu, uh, sedaj zgrajeni tako, da jih bomo lahko kasneje prilagodili tudi uh, drugim snovem. Zelo bi vam bil hvaležen, če bi eh, še enkrat predstavili, kdo je odgovoren za posamezne projekte. Kajti na 11. strani pravite, da eh, za to ni odgovoren neposredno program Povežimo Evropo. Dobro, ampak mogoče potem imamo druge vere Evropske unije, eh, ki bodo temu namenjeni. To me zanima. Najlepša hvala. Gospod Pekarin. Ja, najlepša hvala. Gospa predsedojoča, tudi jaz bi se rad osredotočil na avtomobile. Vsi zelo dobro vemo, da je eh, intenzivnost eh, oglika pri izpustih avtomobilov 60 odstotna v primerjavi z premogom. In zelo močno povdarjate uporabo avtomobilov. Je to res tako pomembno? Ali pa bomo v prihodnosti lahko ti plin, te plinovode prilagodili tudi uporabi v avtomobilih, v bolj ekoloških avtomobilih Ali se zato tako intenzivno s tem ukvarjate? Kako bomo znižali izpuste oglikovega dioksida, če bomo uporabljali vedno več avtomobilov? Mislim, da potem naših ciljev ne bomo mogli doseči. Še prav posebej, če bomo še naprej vozili eh, avtomobile na fosilni pogon. Well, uh, Hvala lepa. Naslednji govorec. Jaz bi rad pohvalil komisijo za opravljeno delo, pravi gospod Kubljus. In res se strinjam, da je oskrba z energijo močno povezana z podnebnimi spremembami, poleg tega pa gre tudi za varnostna vprašanja in za geopolitična vprašanja. In če govorimo o plinovodih, ki povezujejo različne države, se moramo spomniti recimo ukrajinskega primera. Poleg tega govorimo o obnovljivih verjih energije in pri tem uh, si moramo zapomniti, da če želimo več eh, obnovljivih verov energije, potrebujemo tudi osnovno proizvodnjo energije in v tem trenutku nimamo uh, nobene druge možnosti. Eh, lahko to energijo proizvedemo na jedrski način ali pa jo pridobimo iz fosilnih goriv. Sem iz eh, baltskih držav, iz Estonije in zato me veseli, da ste eh, posvetili pozornost trem baltskim državam. Gre namreč za geopolitično varnost, za varno skrbo z energijo, če še enkrat ponovim. Moje vprašanje pa je zelo preprosto. Bil sem tudi predsednik vlade, In želel bi si, da bi komisija imela še večjo vlogo pri izvajanju tega programa. Kaj ti? Izvedba projekta je odvisna od eh, treh ali pa štirih držav v regiji in v takšnih primerjih je eh, zelo težko sprejeti dogovor in pa doseči napredek. Težko je dobro upraviti eh, delo. Torej, moje vprašanje je zelo jasno. Kako eh, gledate na vlogo komisije pri izvedbi teh eh, projektov? Gospod Nisto. Floor, always... Hvala lepa. Eh, nisem prosil za besedo, ampak kot politik lahko, se lahko zmeraj odzovem. Razložili ste in sicer zelo podrobno predloge Eh, ki jih imate in na ta način eh, bi radi eh, okrepili vlaganja v plinovode. Zanima me tudi, kako dolgo naj bi ti projekti trajali. Kar zadeva projekte, ki se osredotočajo na plin, pa je pomembno tudi, da se ne odločamo za vlaganja, ki bi nas zavezala k uporabi fosilnih goriv. Torej, kako dolgo se bodo ti plinovodi uporabljali? To morajo biti projekti, ki nas vodijo v eh, zeleno energijo. Če bodo sprejeti projekti za izgradnjo plinovodov, potem eh, je potrebno zagotoviti, da bodo ti plinovodi tudi prilagodljivi novim zelenim virom energije. Kako torej nameravate izvajati te projekte? Ali je število projektov eh, nižje zaradi strožjih kriterijev komisije ali pa je eh, le manj predlogov strani držav članic? To je za nas tudi zelo pomembno vprašanje. Thank you, Madam Chair, and thank you to... Najlepša hvala. Hvala lepa, da je komisija danes tukaj z nami. Hvala lepa tudi za pojasnilo. Vsi se strinjamo, da potrebujemo bolj ekološke vere energije. To je zelo pomembno in to nas eh, bo tudi privedlo do izpolnjevanja ciljev instrumenta Povežimo Evropo. To pa ne pomeni, da lahko pozabimo naše izzive in eh, da lahko pri tem pozabimo na cilj, da zmanjšamo odrezanost posameznih področji in da bolje povežemo Evropo. To so tudi zelo pomembni cilji, kaj ti seboj prinašajo nove priložnosti. In naj navedem eh, primer svoje države. Malta in Gozo še zmeraj nista povezana na eh, evropsko eh, omrežje plinovodov in srečujemo se s številnimi geografskimi izzivi. Za države članice je zelo pomembna diversifikacija eh, energetskih virov, vendar pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo, kot ste povsem pravilno povedali. In potrebno je zagotoviti, da eh, na nikogar ne bomo pozabili. In potem, so, potem bi rada povedala še, da podpiram projekte v skupnem interesu in mislim, da lahko instrument Povežimo Evropo pri tem pomaga. In to bi morali upoštevati tudi v prihodnem večletnem finančnem okviru. Sedaj pa gospa Klok. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Gospa von der Leyen je v svojem pismu komisarju za energijo zapisala, da je plin korak na poti eh, proti zeleni energiji in kandidat je to tudi izpostavil. Jaz eh, prihajam iz regije na Polskem, za katero je to zelo pomembno. Povsem se strinjam z to izjavo ti novi cilji so zelo pomembni za državo, kot je Poljska, pa tudi za mojo regijo. Plin je vsekako rešitev, to je umestni korak. Ne moremo napredovati tako hitro, kot bi si vi želeli. Ne moremo spremeniti energetskega sistema tako hitro, kot vi to predlagate. Mislim, da je tukaj nekaj, kolegov. ki razumejo tiste, ki so eh, v težavnem položaju z socialnega vidika. Nekateri menite, da je potrebno predvsem zaščititi podnebje, eh, na ljudi pa lahko pozabimo. Mislim, da to nima smisla. Včasih Zeleni bolj skrbijo za naravno okolje, pa tudi druge ekološko usmerjene stranke in si na ta način polnijo žepe. Kdo pa plačuje eh, ceno tega? Najrevnejši in to je zelo nepravično. In to se nanaša tudi na varnost oskrbe z energijo. Smo v osrednji in vzhodni Evropi. Torej, če želite, da podstopno ukinemo fosilna goriva, Eh, potem se morate zavedati, da lahko to storimo le, če se zatečemo v objem Rusije. Najlepša hvala, gospod eh, Kafe. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu generalnemu direktorju. Govorili ste o treh stebrih, eh, o konkurenčnosti, o varnosti in o trajnosti. Ampak, če si ogledamo število projektov povezanih z nafto in plinom, potem potem se moramo zavedati, da eh, če je to naš zeleni svežen, potem smo v velikih težavah. Zelo malo je ekoloških projektov, ogromno pa je projektov, ki temerijo na uh, tradicionalnih gorivih. Eh, in plinovodi so pri nas točka 5.3 na dnevnem redu in načrt je, da naj bi Eh, uvedli, uvozili iz eh, ZDA umazan plin iz skrilavca, ki ima veliko višji oglični vtis kot pa druge eh, snovi. Torej, to se razvija v posebnem napačni smeri. Kdo lahko ta seznam odstrani z seznama? ali uh, se morajo odločiti države članice, kot recimo uh, Irska, ali pa uh, je to odločitev Evropske komisije in pa Evropskega parlamenta. To bi me zelo zanimalo. Zanimalo pa bi me tudi, ali je kdo ocenil oglični otis teh projektov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Karam. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predstavnik Evropske komisije. Najlepša hvala za vašo predstavitev in za vaša pojasnila. Glede na to, da potrebujemo nujni odziv na podnebne eh, spremembe, se ne moremo obnašati tako kot v preteklosti. Vedno več je opozoril. 1,6 milijarde evrov je Evropska unija že namenila eh, za eh, projekte, ki se osredotočajo na uporabo fosilnih goriv oziroma plina. Skrbeti moramo za zaustavitev podnebnih sprememb eh, in ne smemo več financirati projektov, ki so v nasprotju z pariškim eh, sporazumom. Evropska investicijska banka včeraj eh, ni mogla sprejeti sporazuma, ki bi omogočil, da bi investirala v bolj okolju prijazne vire. Torej, Evropska komisija govori o razogličenju do leta 2050, potem bo potrebno poskrbeti za drugačne projekte. Prisluhnil sem kolegom iz različnih eh, skupin eh, v tem parlamentu, eh, vsi smo zaskrbljeni glede podnebnih sprememb, torej potrebno je črtati vse fosilne projekte, potrebno je ukiniti pristop 3 za enega ali pa 4 za enega in se osredotočiti na en projekt in potem je potrebno spremeniti zakonodajo do leta 2013 in zaustriti kriterije tako, da eh, fosilni projekti več sploh ne bodo na tem seznamu. Najlepša hvala. In sedaj gospod Pavlos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom ponavljala tega, kar je bilo že povedano. Rada pa bi povedala oziroma dodala nekaj novih točk. Varna oskrba z energijo je na tem seznamu in Evropska komisija na to varno oskrbo gleda zgolj z vidika varne oskrbe kot takšne, ne upošteva pa vidika različnih generacij. V Nemčiji smo imeli v preteklih letih eh, veliko eh, termoelektrarn, ki niso mogle zagotoviti ustrezne proizvodnje. Ali lahko tudi to vključite v eh, vaš razmislek o tem, kako bi lahko zagotovili varno oskrbo glede na podnebne spremembe, kajti te termoelektrarne niso mogle zagotoviti dovolj energije, ker ni bilo dovolj vode. Veliko je projektov, ki so bili tudi združeni tako eh, To je vse razvidno iz uh, vašega projekta. 5.3 eh, je postala 6.2. Torej, naj še enkrat povdarim, plin ni nizkooglični energetski vir, kajti če si ogledate potencial metana uh, in lahko vidite, da uh, bo metan imel uh, 85 Eh, krat večji učinek kot pa oglični, eh, ogljikov dioksid. S tem smo zaključili seznamom govorcev. Sedaj pa vas prosim za odgovor. Najlepša hvala za vse pripombe in pa pobude. Nažalost, nimamo dovolj časa, da bi lahko na vse podrobno odgovoril, ampak eh, skušal bom odgovoriti na vsaj nekaj vprašanj. Eh, najprej naj povem, da, smo, eh, da sem slišal obtožbe, da smo ta dokument poslali prepozno. Lahko bi se tudi zgodilo, da, sploh, eh, da dokumenta sploh ne bi poslali. Kaj ti šlo je za vprašanje, ali ta dokument pošljemo dan prej ali pa ga sploh ne pošljemo, kaj ti vedeli smo, da bo danes potekala ta izmenjava mnen in kot sem že povedal, je to začetek naše razprave, ne pa konec, tako da lahko o tem še razpravljamo. Veliko vas je dejalo, da gre za vprašanje trajnosti. Drugi ste dejali, ne, ne, potrebno je eh, zagotoviti eh, trajnost. Evropska komisija je odgovorna za to, da sledi vsem trem ciljem. Eh, trajnosti, eh, dostopnosti eh, in pa dobičkonosnosti. Torej, vse to je potrebno povezati tudi z vidika naše podnebne politike in to bo velik izziv za prihodnost kako povezati te tri vidike in kako jih uskladiti z našim zelenim svežnjem. To je tisti izziv, eh, ki se zastavlja novi komisiji in ta izziv bomo tudi sprejeli. Ampak sedaj prihajam k najpomembnejši temi v tej razpravi. In številni ste govorili o tem. Eh, preveč eh, projektov se osredotoča na plin in tako naprej. Potrebno je upoštevati trenutno situacijo in pa situacijo v prihodnosti. Trenutno eh, se osredotočamo na situacijo, kakršna je danes, kajti velika števila projektov je na seznamu že od samega začetka in sicer eh, z ustreznim razlogom. Gospod Krasodebski in gospod, gospod Kubiljus sta povsem pravilno povedala, da so ti projekti na seznamu zaradi varne oskrbe z energijo. In ne pozabite, pred tremi, štirimi leti smo imeli dolgo razpravo o krizi oskrbe z plinom. Šlo je predvsem za odvisnost eh, od eh, uvoza iz Rusije. In Potem smo se odločili, da je potrebno zagotoviti eh, diverzifikacijo in to smo vključili tudi v naš projekte in ti eh, projekti, ki se osredotočajo na plin, so namenjeni temu. Sedaj pa prehajamo od varne oskrbe z energijo eh, k trajnosti in na ta način bi se lahko ti eh, projekti izgubili, ampak to po mojem mnenju ne bi bilo prav. Kaj ti, kot je bilo že povsem pravilno povedano, kot je pravilno, povsem pravilno povedala gospa Nok in uh, kot je dejala že predsednica von der Leyen, bomo potrebovali plin še kar nekaj časa. Le eh, na ta način bomo omogočili uh, državam, ki so še vedno v veliki meri odvisne od premoga, da poskrbijo za ustrezen prehod in da premog nadomestijo z plinom, kajti te države niso pripravljene na uporabo obnovljivih verov energije za pokrivanje vseh svojih potreb. Torej, to je problem. In Če bi sedaj zgolj črtali seznama projekte, ki so bili eh, deloma izvedeni, eh, kajti eh, odločili bi se, da so ti projekti zastareli, potem to ne bi bilo prav. Res pa je, da se moramo osredotočiti na podnebje, kajti to je naša prihodnost. In trije temeljni cilji morajo biti povezani z tako imenovanim zelenim svežnjem. Tudi infrastrukturo je potrebno prilagoditi. Kako to storiti? in sicer uh, ob uporabi ustreznih kriterijev. Prihodni projekti morajo biti večstranski. Ta nova infrastruktura mora biti namenjena uh, tudi uh, prenosu zelenih plinov, pa naj bo to vodik ali pa karkoli drugega. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali so trenutni eh, plinovodi primerni tudi za vodik. Nažalost ne. Kaj ti erozija je hitrejša, če se skozi cevi pretaka vodik, ampak Uvrstili smo na ta seznam tudi projekte za posodabljanje plinovodov, tako da bodo ti plinovodi potem v prihodnosti namenjeni tudi zelenim plinom, bolj ekološkim plinom. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi stroškovno učinkovitost. Najbolj stroškovno učinkovita infrastruktura je infrastruktura, eh, ki jo že imamo, če jo lahko prilagodimo izzivom prihodnosti. Seveda pa to zahteva nekaj časa in eh, to nam ne bo uspelo že jutri. Torej, kaj počnemo? Eh, pregledujemo uredbo TNT, predstavili bomo naše poročilo z konkretnimi predlogi do konca prihodnega leta. To, po mojem mnenju, je odlična priložnost, da razpravljamo o predlogu pro, komisije bolj podrobno. In lahko razpravljamo tudi o tem, zakaj eh, nimamo eh, presoje podnebnega vpliva. Žal eh, te presoje ne pripravljamo to je preprosto vrzel v našem eh, katalogu kriterijev in to vrzel bo potrebno zapolniti in tega se zelo dobro zavedamo. Nekateri ste spraševali o eh, projektih eh, vezanih na uporabo nafte. Prav imate, tega ne bi smelo biti na našem seznamu. To je ostanek iz preteklosti, ampak to je še zmeraj v uredbi TNT. Včasih je bilo to povezano z rafinerijami, ampak eh, sedaj morajo tudi rafinerije poskrbeti eh, za eh, bolj ekološki pristop. Ne smejo več uporabljati nafte. Potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje. Ali je mogoče financiranje naftnih projektov iz proračuna Evropske unije? In moj odgovor je ne. Potem je bilo zastavljeno vprašanje glede financiranja. Naj najprej odgovorim gospe Erban in zelo, in zelo prav imate, da če imamo dva projekta in dodamo še enega ali eh, dva, potem. Eh, To seveda nikamor ne vodi. Predstavil sem zgolj razmerje, ampak to razmerje ne pomeni, da smo povezali različne projekte. Nekateri ste vprašali, ali so države članice črtale projekte. Ne, mi smo bili bolj strogi in prav je tako. In izpostavljen je bil tudi en projekt, ki smo ga sneli z programa in sicer gre za povezavo med Malto in pa Italijo. Prvič smo upoštevali načelo trajnosti, kajti razlog, da smo črtali ta projekt je, da za seznama financiranja, mislim, ne za seznama projektov. Zato ker v predlogu financiranja ni bilo jasno predstavljeno, kakšna je prihodna strategija Malte. Eh, Kaj te imate že energetsko povezavo z Italijo in sedaj želite dodati še eh, plinovod v eh, vašem podnebnem in energetskem načrtu pa je eh, bil odstotek zelenih projektov razmeroma nizek in to vse skupaj nas je vodilo v eh, zaključek, da eh, tega projekta ne bi smeli predlagati za financiranje, kajti povsem nejasno je, kakšni so vaši nameni. če bi danes takšen plinovod zgradili v morju, potem bo ta plinovod ostal prihodnih 25 let in potem bomo imeli težave z to vrstnimi projekti. O tem bomo morali razpravljati in o tem tudi bomo razpravljali. Vsekakor pa mora to postati eh, več namenski plinovod če želite, eh, da bi eh, lahko za to namenili eh, finančna sredstva v prihodnosti. Potem pa so tukaj še drugi projekti, ki smo jih vzeli se z nama, ker preprosto niso ustrezali našim načelom. In potem še k udeležbi Evropskega parlamenta naj najprej povem, da je udeležba Evropskega parlamenta predvidena v pogodbi, kajti gre za projekt eh, v okviru delegiranih aktov, imate pravico do nadzora in Evropska komisija vam bo poslala končni delegiran akt. Res pa je, in omenili ste eh, pismo komisarja Kalnjeteja, da eh, tudi komisija meni, da bi moral biti Evropski parlament vključen že od samega začetka. In zaradi tega smo pozvali k udeležbi predstavnikov Evropskega parlamenta k našim eh, posvetom. In nekateri so naše vabilo sprejeli, drugi ne. Mogoče bi lahko ta postopek izboljšali, ampak eh, ne glede na to. Eh, Kdaj smo imeli eh, naše delavnice, eh, so bile te odprte tudi za predstavnike Evropskega parlamenta. In glede na to, da ste dejali, da eh, nismo dovolj pregledni, naj vam povem, da so se te seje tudi predvajale prek spleta. In potem še konkretno vprašanje o ciljih povezanosti med Španijo in pa Francijo. Vsem pravilno ste omenili 2,8 odstotka in to je seveda nespremljivo zaradi tega. Eh, nameravamo za našimi sredstvi financirati tudi to povezavo in imamo že projekt, ki bo že podvojil to številko, seveda pa situacija še zmeraj ni zadovoljiva. In zato je veliko razlogov. Eden izmed razlogov je tudi eh, upor družbe. Eh, in pa državljanov eh, vzpostavitvi eh, oziroma izgradnji novih kabelskih povezav preko Perinejo. To tudi postaja težava, kar pomeni, da morajo investitorji, izvajalci projektov že od samega začetka vključiti tudi državljane. mislim, da sem zdaj na večino vprašanj odgovoril. Mislim, da sem odgovoril na vprašanje, upam vse. Ne. Zastavljeno je bilo še eno vprašanje e, eh, za Irske. To je dober primer za uh, to, kakšne težave imamo danes, tudi v komisiji. Kaj je projekt skupne, uh, eh, projektu v skupnem interesu, je predvsem v rokah držav članic, ki se lahko odločijo, katere projekte želijo, in potem eh, se s tem ukvarjajo regionalne skupine in tako naprej. Mi pa moramo slediti jasnim pravilom. Ne moremo ohraniti določenega programa na dnevnem redu, eh, če mu države članice nasprotujejo in to se je tokrat tudi zgodilo. Če pa nasprotovanja ni in če izvedemo raziskavo oziroma če izvedemo presojo vpliva, potem moramo sprejeti ustrezne ukrepe. To je naša zaveza. In kot je dejal gospod Petersen, in s tem se povsem strinjam, imamo vrzel v našem sistemu. V prihodnosti bi morali imeti ustrezen nadzor skladnosti projektov za našo podnebno politiko. In to v mojem primeru pomeni, da sem vam konkreten eh, primer, da eh, je potrebno nove plinovode prilagoditi različnim virom, tudi ekološkim virom in potrebno je posodobiti in nadgraditi že obstoječa omrežja. In to nas eh, bo zagotovo privedlo do, k boljšemu razumevanju. In še zadnji eh, energetski terminal Krk, eh, tukaj gre za težave z udeležbo deležnikov eh, na eh, terenu. Eh, lahko vam povem, da je bila komisija sama tista, ki je poslala predstavnike v občine in k različnim deležnikom, kajti eh, videli smo, da se pojavljajo interne težave in eh, potem eh, smo skušali razrešiti to vprašanje terminala za utekočinjen plin. V tem primeru seveda tudi ni bila zadovoljiva vključitev civilne družbe. In zaradi tega si moramo ogledati, kako bi lahko bolje vključili tudi eh, državljane v naše posvete. S tem bom zaključil, da ne bom predolg. Hvala lepa. Ja, seveda se je potrebno posvetovati eh, z različnimi deležniki. Hvala lepa kolegom eh, za izkazano zanimanje. Kot je eh, gospod direktor povedal, je to šele začetek postopka in ogledati si bo potrebno eh, različne projekte in se odločiti, kako bomo nadaljevali v prihodnosti. Najlepša hvala in veselimo se že vašega ponovnega obiska v našem odboru. So, dear colleagues, if you can. Uh... Dragi kolegi, prosim, poskrbite za red v dvorani. Posedite se, prosim, vi tudi, gospa Pavlus. Zdaj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer bomo imeli izmenjavo mnen s komisijo o uh, prihajajoči svetovni konferenci o radijskih komunikacijah. Z nami je gospod Andreas eh, Gajs, ki je vodja enote za politike spektra pri Evropski komisiji. Povabili smo ga zato, da bi imeli um, to izmenjavo mnen pred svetovno konferenco, ki se bo zgodila oziroma potekala bo v Šarmel Šejku v Egiptu od 28. oktobra, skoraj en mesec do 22. novembra. Gotovo vas eh, zanima učinek, ki ga ta konferenca lahko ima na politike elektronskih komunikacij v Evropski uniji, na spektr 5G, vesoljska politika unije in tako naprej. Gospod Gajs, povabili smo vas, da nam predstavite na kratko to temo, potem pa vam bodo še naši kolegi zastavili nekaj vprašanj. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni, dobro jutro vsem skupaj. Veliko veselje mi je, da se lahko pogovorimo o tej konkretni temi. Nekaj bi povedal o procesu, vsebini in pa vlogi Evropske unije, ki jo imamo na svetovni konferenci o radijskih komunikacijah. ITU, to je Mednarodna unija za telekomunikacije, mm, gre za specializirano agencijo Združenih narodov. In To je uh, agencija, ki organizira svetovno konferenco o radijskih komunikacijah. Zbere se več kot 3000 delegatov iz 193 držav, članic Združenih narodov. No, lahko se vprašate, zakaj bi več kot 3000 ljudi govorilo o vprašanjih spektra in podobnem. Uh, no, vsi imajo nekaj skupnega. Obst obstajajo različne vrste ljudi, različne vrste udeležencev, imamo pa tudi sektorske člane. To so telekomunikacijska podjetja, satelitski operaterji, vsi, ki jih zanima letalstvo, radioastronomija, potem vojaške aplikacije in podobno. In vsi potrebujejo spekter, vsi ta spekter uporabljajo na tak način, oziroma treba je zagotoviti tako uporabo, da ne bo interferenc in da bodo izpolnjene potrebe. Svetovne konference imajo za misijo, da posodobijo radijske uredbe. To pa so neke vrste pogodba, ki organizira čezmejno uporabo spektra. Spektr se ne konča na mejah, lahko se prenaša na dolge razdalje in zato lahko povzroči tudi interference, če ni vse skupaj koordinirano na način, kako se ta spektr uporablja. Svetovna radijska konferenca poteka vsaka štiri leta približno. In pravzaprav gre za vrhunec eh, dolgega in intenzivnega pripravljalnega procesa na nacionalni in regionalni ravni. Zadnja konferenca se je zgodila leta 2015 in kmalo zatem se je že začelo pripravljalno delo za letošnjo konferenco. Pa ne gre tukaj samo za države članice, ki sodelujejo ampak za različne akterje in deležnike, ki sem jih prej že omenil. Torej, vsi eh, sodelujejo pri teh pripravah. Prav tako svetovna konferenca ni politična po svoji naravi, nobenih nacionalnih eh, govorov ni ali pa prisotnosti na visoki ravni. Veliko je točk na dnevnem redu, ki so zelo različne. In potem to vodi v Eh, amandmaje radijskih uredb, uredb po radiju. Kaj pa so to? No, um, Tako le izgledajo, ni pomembno, da vse to preberemo, ampak gre pravzaprav za tabelo s tremi stolpci. Ti tri stolpci pa predstavljajo različne svetovne regije. V prvem stolpcu je regija ena, Afrika in Evropa, v drugem stolpcu uh, obe Ameriki, eh, v tretjem stolpcu pa Azijsko-Pacifiška regija vzpostavi se okvir in eh, pri tem eh, so lahko akteri zelo eh, podrobni, veliko je tudi mm, opomb, v katerih se opredelijo vsi detajli za preprečevanje interferenc. Kar se tiče samega procesa in pa priprav, kako to deluje, mm, člani ITU, to so vlade in pa različni akteri, izvedejo določene študije. Eh, s tem začnejo že kmalo po zaključku zadnje konference. Eh, pravzaprav stvari proučijo in potem mm, podajo določene zaključke. Eh, to so bolj ali manj izidi, ki si jih sami želijo. Potem to zberejo v poročilu. To poročilo naredi konferenca, to je poročilo CPM to vsem pogajalcem omogoči, da dobijo jasno idejo o um, načelih in stališčih drugih. In potem se na tej podlagi oblikujejo tudi uh, točke na dnevnem redu, um, skuša se jih doseči v najboljši možni meri in na podlagi poročila se tudi vidi, katere metode katera država podpira. Imamo priprave na ravni ITU, pa tudi na evropski ravni. Zato skrbi predvsem CEPT, to je Evropsko sodelovanje med 48 državami. Eh, to so vse države članice EU, pa tudi druge države, Rusija, Turčija, naprimer, spadata zraven in pa še druge, ki se nahajajo na geografskem zemljevidu Evrope te države zagotovijo informacije za konferenco in oblikujejo skupna stališča Evrope, evropska skupna stališča. Ni nujno, da jih podpiše eh, vseh 48 držav, lahko se z njimi strinja manj držav, lahko pride tudi do razhajanj pri eh, stališčih znotraj ene take skupine. In ta stališča na koncu potem zagotovijo um, Eh, za svetovno trgovinsko oziroma za svetovno radijsko konferenco in pa ITU. Kakšna je vloga Evropske unije pri vsem skupaj? Evropska unija ni polnopravna članica organizacije ITU. To pomeni, da ne more predlagati, glasovati ali pa se pogajati. Mm, to počnejo države članice. Po drugi strani pa obstajajo tudi področja, kjer spremembe radijskih uredb lahko eh, vplivajo tudi na evropsko zakonodajo. In v tej situaciji eh, pogodba predvideva tudi člen 218, eh, deveti odstavek. Torej, Tam piše, da se vse države kot Unija pogajajo skupaj na podlagi zavezujočega sklepa sveta. Mm, ta sklep se pripravi pred svetovno konferenco in to je zavezujoča odločitev. E, v okviru CIPT lahko obstajajo razhajanja, kot sem rekel, mi kot EU pa e, gremo na pogajanja kot nek poenoten blok zato da zagotovimo, da ima naše pogajalsko stališče določeno težo. Hmm, kakšna pa so ta stališča, zakaj pravzaprav gre? Gre za številne teme in vprašanja, tukaj samo nek nabor, o katerih se razpravlja na svetovni radijski konferenci ampak eh, gre za vprašanja, kjer mi v okviru EU menimo, da eh, te teme lahko vplivajo na evropsko zakonodajo, naprimer pomorske teme, upravljanje varnosti in prometa, potem aeronautične teme, spet eh, je s tem povezana varnost, varovanje življenj, potem inteligentni transportni sistemi, o tem se razpravlja. Pomembne so tudi mednarodne mobilne telekomunikacije, 3G, 4G, 5G. Gotovo se zavedate, da potekajo razprave o tem. Potem eh, lokalna radijska omrežja, eh, Wi-Fi, brezžični internet, potem mobilni satelitni sistemi v določenem pasu frekvenc. Eh, Eh, ki nam omogočajo, da se povežemo z internetom, tudi naprimer, na letalih. Potem se razpravlja tudi o dnevnem redu za naslednjo konferenco. Na tej konferenci bomo že razpravljali in tudi eh, določili dnevni red za naslednjo konferenco. Eh, mi imamo že stališča v zvezi s tem in ta stališča so usklajena tudi s skupnimi evropskimi stališči, sprejetimi na ravni CEPT. kaj pa radijske uredbe lahko naredijo in česa ne. Gre za uredbe na visoki ravni, vzpostavljanje okvir o tem, kako eh, članice ITU uporabljajo spektr za reševanje čezmejnih vprašanj, kot je naprimer interferenca, škodljive interference. Eh, ponavadi eh, sprejmejo te uredbe soglasno in države Mm, pogosto mm, eh, zagotovijo konsens tudi s tem, da zelo podrobno v raznih opombah opredelijo eh, vse eh, točke, česa pa te uredbe ne počnejo, ne postavljajo standardov za upremo in tudi ne opredeljujejo podrobne uporabe, kot jo določamo na nacionalni ravni. Mm, tako da tudi po teh odločitvah eh, še vedno eh, moramo poskrbeti za evropsko harmonizacijo, tako da točno vemo, kateri pasovi se uporabljajo za 5G, 4G eh, in dokdaj, kateri pasovi se uporabljajo za brežični internet, za internet stvari in tako naprej. Vseh teh podrobnosti ne določimo na ravni ITU. No, pa še zadnja prosojnica ki nam bo pokazala, kaj se bo zgodilo po konferenci eh, letošnjega leta. Komisija bo ocenila rezultat te konference in bo o tem poročala in podala bo eh, tudi predloge za izboljšanje procesa. Kmalo po letošnji konferenci pa se bo začel že pripravljalni cikl za naslednjo konferenco leta 2023 in sicer bomo s pripravami začeli že februarja 2020. Tukaj se bom ustavil, če ima kdo kakšno vprašanje, pa bom z veseljem nam odgovoril. Vesel bom tudi kakršne koli pripombe in uh, z veseljem vam bom odgovoril obrazložil določene stvari, če bodo pojasnila potrebna. Gospa Karvaljo je prva. Hvala za vse te informacije. Rada bi povdarila, da je pomembna harmonizacija EU pri teh vprašanjih. Um, ali lahko malo bolj specifično razložite, kakšen je učinek, če sploh obstaja, na razvoj 5G, kako bodo zaključki konference vplivali na 5G in pa tudi na naše povezave s tretjimi državami. Hvala. Hvala. Gospa Solis Perez. Thank you. Um, thank you for your... Hvala za vašo razlago. Um, dodeljevanje spektra za tehnologijo 5G. E, e, nemški regulator je napovedal, da bodo začeli spektr dodeljevati med 3,7 in 3,8 GHz za lokalne spektre. Eh, ta spektr bo eh, rezerviran za industrijo in eh, majhna in srednja podjetja lahko tudi za to zaprosijo. Imamo industrijsko uporabo interneta stvari. Ali na podlagi tega lahko razložite, ali komisija razmišlja o možnosti, da se identificira spektr tudi za uporabo industrijskega eh, spektra um, 5G? Hvala. Gospod Buhner je naslednji. Hvala lepa. Govorili ste o interferenci o različnih rabah preko določenih mej, da torej potem spektra ni mogoče uporabiti. To je problem pri frekvencah pod 80 MHz. Vse, kar je nad tem, je zelo lokalno. Visoke frekvence delujejo samo na nekaj 100 metrov. Moje vprašanje je, zakaj bi to morali reševati na mednarodni ravni. Omenili ste tudi mobilno komunikacijo. Želimo si, da mobilnega telefona ne bi uporabljali samo doma, v Nemčiji, naprimer, ampak tudi v tujini, na japonskem ali kjerkoli že. Pa tudi varnost je pomembna, varnost na ladjah, to je jasno. Ampak interferenca pri različnih rabah pri frekvencah nad 80 eh, MHz mi ni jasna. Hvala. Samonels, želiš še kdo besedo? Mm, če ne, eh, kar izvolite, gospod Gajs. Najlepša hvala. No, naj najprej odgovorim na prvo vprašanje eh, v zvezi z vplivom na 5G in kaj v tem kontekstu počne svetovna konferenca. Kot sem povedal že na začetku, je agenda že določena, tako da točno vemo, o čem bomo govorili glede 5G. Tokrat eh, eh, frekvenčni pasovi, ki jih bomo obravnavali, morajo biti identificirani za 5G ali pa za tako imenovani IMT, kot se to imenuje v žargonu ITU. In tukaj gre za frekvenčne pasove, ki so zelo visoki. Eh, milimetrski spektr, je to, oziroma spektr milimetrskih uh, valov. Mm, mm. Gre za več gigahercev in to se potem še povečuje. Torej, konferenca se bo tukaj dogovorila, eh, katere frekvenčne pasove bomo uporabljali v prihodnosti za 5G. To ne vpliva na že obstoječi spektr, na obstoječe spektre, ki jih imamo v nižjih pasovih za 2G, 3G, 4G. Tukaj bo šlo za novi spektr, ki bo imel značilnosti, namreč da lahko zagotovi eh, zelo visoko hitrost. Gre za hiter eh, pas z um, um, visokimi frekvencami. To bomo torej obravnavali, ti specifične frekvenčne pasove. In ena od težavnih tem, s katero se bomo soočili na konferenci, je, da se zagotovi spektr uh, za 5G, ampak to lahko pomeni, da bodo prizadete druge storitve. Če uh, se spektr ne uporablja, lahko pride do težav. Razpravljali bomo o tehničnih pogojih ki jih mora izpolnjevati oprema za 5G. In to eh, bi lahko pomenilo eh, više ali niže stroške za industrijo, za proizvodno teh naprav. Več zaščite, ko nudiš nekim storitvam, eh, večji so potem tudi stroški za opremo, za to, da se zagotovi takšna zaščita. Moramo pa uravnotežiti to, kar bomo naredili eh, na področju 5G, eh, s tem, kar bomo naredili za druge storitve oziroma um, druge storitve, ki bodo prizadete pri tem. Eh, no, en pas pod tem se uporablja za satelitske storitve in pa za raziskovanje zemlje. Tudi Kopernikus je tukaj vključen in treba bo zagotoviti pravo ravnovesje med temi pasovi in storitvami naprimer med podnebno politiko in pa politiko um, komunikacij in povezav. Kje bomo postavili mejo, to bo gotovo vplivalo tudi na zaščito satelitskih uh, storitev, kot je Kopernikus. Vplivalo pa bo to tudi na zmožnost eh, teh storitev, naprimer za opazovanje zemlje brez interferenc. In uh, to lahko vpliva tudi na natančnost uh, eh, satelitev. No, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je zadevalo specifičen pas, ki se uporablja v Nemčiji za industrijsko rabo 5G, 3,7 eh, do 3,8 GHz. Svetovna konferenca ne razpravlja o takšnih podrobnostih. In ko gre za dodeljevanje spektra, je to v pristojnosti držav članic. Imeli smo dolge razprave v prejšnjih letih na to temo in takrat smo eh, dobili tudi dogovor o kodeksu elektronskih komunikacij, torej eh, kakšna je vloga EU, kakšna je vloga držav članic. In eh, v bistvu so države članice tiste, ki dodeljujejo spektr. Tako da, če Nemčija pravi, da želi Eh, uporabiti 3,7 eh, do 3,9 GHz. Posebej za takšno industrijsko uporabo je to njihova nacionalna odločitev. Mi na evropski ravni nimamo načrtov, da bi naredili nekaj podobnega. Smo pa seveda v tesnem sodelovanju z državami članicami, spremljamo eh, to, kako dodeljujejo spektr, kajti to vpliva na industrijo in tudi na gospodarstvo obsega ampak obstajajo pa tudi učinki na to. Naprimer, če za določene uporabnike rezerviraš uh, eh, spektr, potem to lahko vodi v eh, višje cene za druge uporabnike, naprimer, uh, eh, ko gre za dražbo spektra. Naprimer, to se je zgodilo v Nemčiji. Zadnje vprašanje pa je povezano z interferencami. O tem, ali interference niso samo neka značilnost, ki se zgodi pod določeno mejo, vi ste omenili mejo 80 MHz, ne, to ni res. Višja, ko je frekvenca, manjša je razdalja, po kateri potujejo radijski valovi. Če postavite eh, blizu meje nek oddajnik, bo to vplivalo samo na eh, majhno območje, takoj za mejo. Ampak eh, tudi za e, spektr pri frekvencah 800 ali pa 700 MHz. O tem smo tudi razpravljali. E, tukaj gre za mobilna omrežja in podobno. Od 50 eh, do 100 km lahko tam znaša razdalja. Morate pa tudi upoštevati, da določene aplikacije, o katerih govorimo, Eh, niso samo na um, terenu, na tleh, ampak tudi v zraku. Aeronautične aplikacije, naprimer, so v zraku. Eh, in tukaj so razdalje lahko večje. Vzemite tudi satelitske sisteme, ki delujejo v spektru, ki je veliko višji. Tudi te sisteme je treba zaščititi. Pa ne samo vsaka država posebej, ampak eh, ti sateliti eh, imajo tudi Eh, naprimer, veliko pokritost, eh, pokrivajo cel kontinent ali pa cel svet. In karkoli naredite na tleh, lahko povzroči interference tudi eh, satelitu. Satelit je namreč zelo občutljiv na takšne valove in oddajanje. In poskrbeti moramo, da. Eh, ne bo takih interferenc. Zato ITU lahko reče, ta pas bomo eh, dali eh, za satelitsko uporabo, naslednji pas pa lahko vi uporabite za mobilne storitve ali kaj podobnega. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, gospod Gajs. Ima še kdo kaj pod točko razno? Ne. Naslednji sestanek bo 11. in 12. novembra. Hvala vsem za udeležbo.